nekaj sporočili imam za vas. Eh, Konfederalna skupina Evropske združene levice in pa sekretarjat samostojnih poslancev sta me prosila za naslednja sporočila. In nominacije bodo v današnjem zapisniku. Če ne bo tu nobenih pripomb, bomo šteli, da je to sprijeto.